Prehajamo na obrazložitve glasov. Na poročilo Wortman. Kol, nadzor nad proračunskim stanjem ter nadzor in usklejevanje gospodarskih politik. Gospa Benecko. Favore paketu Lujde gospod eh, predsedujočega. Glasovala sem za six-pack o gospodarskem upravljanju, kajti smo v težkem. Eh, obdobju in ti ukrepi so pomemben korak za konsolidacijo makroekonomskega nadzora in finančne discipline, da bi dosegli naše cilje kot večja konkurenčnost eh, in zaposlovanje za konsolidacijo finančne stabilnosti in izboljšanje javnih financ, eh, moramo biti veliko bolj zavezani tem ciljem. Izkušnje, ki smo jih nabrali v desetih let tih eh, ekonomske in monetarne unije kažejo, da potrebujemo finančno in gospodarsko upravljanje, ki vključuje obveznosti na nacionalni ravni in veliko bolj konkreten okvir nadzora na ravni EU. Zato potrebujemo minimalne eh, standarde za proračun in tudi treba je zagotoviti učinkovit proračunski postopek. Vse to mora temeljiti na realističnih določbah, ki zagotavljajo trajnost nacionalnim sistemom. Hvala. Gospod Mastela, za eno minuto. No no no Gospoda Mastele ni. Gospod Baldasar, za eno minuto. Gospoda Baldasarja ni, zato gospod Susta. Eno minuto. Hvala, predsednik. Hvala, gospod predsedujoči. Eh, glasoval sem za poročilo, kljub temu, da je moja skupina priporočala drugače. Mislim, da smo v težki finančni krizi in najpomembnejša stvar, ki jo lahko naredi Evropa, je, da hitro eh, se odzove na želje prebivalstva. In ta svežen se mi zdi, da je nezadovoljiv, vendar je absolutno potreben potrebno, da nadaljujemo po tej cesti, da krepimo instrumente rasti, da pa tudi nadziramo proračune in imamo več pravil za upravljanje razvoja. Zato menim, da je jutrišnji dan pomemben dan. Eh, in to, kar dela Evropa, Evropska unija je pomembno, kajti to je demokratična institucija. Veliko še bo treba še storiti, ampak to je prvi pomemben odgovor in nismo smeli izpustiti priložnosti po večletnih razpravah, ko nismo z um, ustrezno hitrostjo se odzivali na največjo krizo, ki smo jo prišli. Gospa Matera, ena minuta. basta. Vieni. Signora Matera non sta. Gospe Matere ni, zato dajem besedo gospodu Jaru za eno minuto. Ja, vielen dank. Eh, hvala, gospod predsedojoči. Naslov v nemškem časopisu je bil danes, da se vloga Evropske komisije pri kontroli uh, povečuje. Uh, zato sem eh, glasoval za poročilo, eh, tudi kar zadeva deficite, napake, šlo je za avtomatični eh, sankcijski mehanizem. Eh, da bomo neravnovesja tudi makroekonomsko nadzorovali. To so pravi koraki v pravo smer. Lahko bi rekli, Evropski parlament je eh, skupaj z komisijo pravil domače naloge za stabilizacije v evromočju. To, kar sedaj manjka, je aktivno sodelovanje držav članic. Zato tudi prosim, eh, da se države članice pridružujejo tej usklajeni akciji in da spremejo ustrezne sklepe. Hvala. Muchas gracias. Hvala, gospod Jar. Besedo dajem gospe Materi za eno minuto. Hvala, gospod predsedujoči. Izkušnja zadnjih let in sedanja situacija, torej, ko imajo nekatere države veliko težav, to je pokazalo, da potrebujemo bolj učinkovito gospodarsko upravljanje Evropske unije, ki temelji na Eh, okviru nadzora na ravni EU, ki je tudi strožji glede nacionalnih politik in sicer, da bi konkretizirali ekonomsko stabilnost in trajnost javnih financ. Eh, to naj bi omogočilo trajnostno rast, zaposlovanje in uh, tudi pomoč podjetjem. Zato uh, se mi zdi ta svežen šestih ukrepov zelo pomemben, kajti to naj prepriči, da bi v prihodnosti nastali pogoji, ki so resno sedaj ogrozili stabilnost našega gospodarstva. Hvala, gospod predsedujoči. Hvala, gospa Matera. Beseda dajem za eno minuto gospodu Džijasu hvala gospod predsedujoči eh, glasoval sem za svežen šestih ukrepov vključno s tem kajti to je Eh, pomemben mm, mm, korak k pravemu evropskemu upravljanju. Moramo prevzeti odgovornost in moramo spraviti pod nadzor proračune tudi tam, kjer nacionalne vlade, eh, kjer jim je spodletelo. In to je eh, v tem trenutku gre za verodostojnost naših inštitucij, evropskih inštitucij. Eh, Evropa prevzima odgovornost, da zastavlja nov, da zagotavlja stabilnost, eh, upravljanje, ki eh, zagotavljajo tudi rast in brez rasti tudi ne more prihodnosti za naše državljanke in državljane, predvsem za naslednje generacije. GS. Hvala, gospod eh, Ođijas. Besedo dajem gospodu Jakolinu. Prezent. Hvala, gospod predsedujoči. Tudi jaz sem podpiril, podprl eh, ta dosje in tudi druge v zvezi s Sixpackom, kajti prepričan sem, da je v trenutku izredne krize odgovor Evropskega parlamenta in Evropskih inštitucij, da mora biti odločen in predvsem hiter tako kar zadeva ekonomsko upravljanje, kot tudi kar zadeva kohezijo. Uh, Eh, med evropskimi inštitucijami, da bi pregledali tudi možnost skupnih politik za urejanje proračuna. Tu si pričakujemo, da bodo vse države članice sprejele odločitve, ki so potrebne in ki se od njih zahtevajo za to, da bo Evropa spet postala konkurenčna, pri tem moramo upoštevati tudi uh, socialno vključevanje in pomoč revnejšim ljudem. In na to se moramo osredotočiti v naslednjih mesecih. Hvala. Za eno minuto dajem besedo gospe Ek. No, šta, muy bien. Jeni, zelo dobro. Sedaj pa gospod Karona. Hvala, gospod predsedujoči. Mislim, da gre eh, za pomemben čas za prihodnost evra in za celotno konstrukcijo Evropske unije. Zavedajoč se tega, moramo eh, zapustiti slepo ideologijo eh, eh, in potrebujemo seveda. Torej, vsi si želimo, da bi eh, proračuni v državah članicah bili v redu in da zmanjšamo zadolžitev, vendar brez pametne politike naložb, ki da spet sapo ekonomiji ne bo nobene možnosti za rast. Edini jasen rezultat je, da eh, največ. Eh, plačujejo najrevnejši eh, sloj prebivalstva. Zato sem, smo Eh, socialisti glasovali proti, kajti uh, gremo samo v eno smer, uh, eh, zavrčevanje brez rasti in ta smer se je doslej že izkazala za napačno. Hvala. Gospa Harkin, ena minuta. Thank you, Mr. Chair. Hvala lepa, gospod predsedajoči. Včeraj smo številni videli video na YouTubeu, ko je trgovec razlago, kako lahko zaslužiš z izgubami, z bedo, ko ljudje izgubljajo svoje sanje, svoje prihranke in svoj denar. Ta trgovec je z veseljem povedal, da Goldman Sachs vlada svetu, ne pa vlade, tako je povedal Goldman Sachs. Torej, trgi so tisti, ki vladajo svetu. To je eden od razlogov, zakaj sem glasovala za to poročilo. Reči moramo, ne, niso trgi tisti, ki določajo našo prihodnost. Gre za civiliziran pristop, ki temelji na pravilih gospodarskem upravljanju. Zavračam to, zavračam to v svojem imenu in v imenu državljanov Evropske unije in Irske, zato da ne popustimo pred pritiski trgov. Nima vseh odgovorov in da, res je, smo eh, del slabe in slabo oblikovane valute, vendar poskrbela bom za to, da napake iz preteklosti ne bodo vplivali na rezultate iz prihodnosti. Poročilo nam daje načrt za to, da preprečimo naslednje krizo, ne reši trenutnih problemov in res je fraze, kot so pregovori pridejo takoj na misel, ampak če verjamemo v evro, ki je v veliki krizi, potem moramo zagotoviti preživetje tega. To bo sicer zagotovilo bistvo in vsa poživljenja. Hvala. Tiene la palabra. Hvala, gospa Harkin. Zdaj pa gospod Karin, ena minuta. Paldies, priekšsēdētāji. Mēs labi zinām, ka. Vsi eh, dobro vemo, da se soočamo v Evropi s finančnim viharjem in gre za krizo zaupanja. In razlog, zakaj finančni trgi ne zaupajo, je, ker ne verjamejo, da bodo države članice odplačale. Uh, denar, ki jim je bil posojen. Danes se je glasovalo o šestih ukrepih v okviru svižnja in mislim, da je to eden najpomembnejših korakov naprej, tako da bomo eh, ustavili ta vihar, da bomo spet vzpostavili zaupanje trgov v nacionalne vlade, kar služi predvsem blaginji ljudi. Vendar, kolegice in kolegi, moramo vedeti, da Eh, bomo s tem preprečili prihodne probleme, vendar moramo storiti še veliko. Za komisijo to pomeni, da mora pripraviti veliko bolj jasen načrt, eh, kako rešiti današnje probleme. Se ne samo Hvala. Zdaj pa gospod Švamp, ena minuta. Gospod eh, predsedojoči, dragi kolegi, trdno sem prepričan, da je ključ za strategijo. Um, umeščen v tej smeri, da bo Evropa močnejša eh, izšla iz krize, kot je v krizo vstopila. Odločilno vprašanje bo, eh, ali bo to možno v okviru inštrumentov, eh, ki so bili sprejeti v okviru SIXPEK. Tu se sklicujem zlasti na poročilo KNUL in FEJO. Kompromis za preventivni del SIXPEK predvideva dva koraka in sicer v svetu eh, se bo eh, kvalificirano glasevalo o predlaganem ukrepu, vkolikor temu ne bo tako, to priporočilo ne bo spreto, lahko komisija ponovno da to poročilo na mizo. Eh, in če svet Eh, potem tega eh, ne zavrne, eh, začne sklep veljati. Prepričan sem, da je to sicer korak v pravi smeri, vendar pa bomo morali videti, ali se bodo države članice dejansko podvrgle temu pravilu ali pa bodo delovali tako kot leta 2003. Dejansko moramo kot parlament poskrbeti za to, da bo to pravilo tudi um, efektivno uh, spoštovano. Uh,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 obstajajo makroekonomski ukrepi eh, in okrepljena vloga komisije, eh, ner, er, ravnovesje na ravni skupnosti. In sicer sem glasoval za, za zagotovitev konvergence, potrebujemo močno valutno unijo. ukrepe, ki bodo omogočali izogibanje krizam. To je pomembno za naše državljane. Eh, zahvaljujem se zlasti mačarskemu predsedstvu. Hvala. Za eno minuto, gospod Hanan. Hvala, gospod eh, predsedujoči. Od finančne krize je Evropska unija eh, porabila še več denarja in danes je Evropska centralna banka eh, slaba banka, bad bank. In kaj je sedaj eh, zdravilo za rešitev tega? davek na finančne transakcije in to je prav gotovo napačno. Treba je vprašati, kje pa poteka največ finančnih transakcij v Evropski uniji. To je v londonskem sitiju eh, in Združeno kraljestvo bo torej plačalo račun za to, da bo rešilo neko valuto, ki je mi nim, nimamo. In to je torej naše združevanje z Evropsko unijo v zadnjih desetletjih, ki isto je pri ribištvu. Mi veliko več uplačujemo, eh, kot imamo od tega. In to sta ti dve zadevi, ki jih je treba vedno spet uporabiti eh, oziroma opozoriti. Torej, eh, ambicije evropskih politikov, da ljudje plačujejo še in še. Torej, Združeno kraljestvo je uh, svet zase in ne bomo plačevali za to, uh, ka, uh, od česar nimamo nič. Uh. Gospod Kelly, za eno minuto. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Samo enkrat bom sregovoril danes. Z veseljem sem podal podporo svežnju, kajti ukrepiti moramo demokracijo in vlade ter opozicijske sile. Želijo kupiti volitve, če seveda to lahko storijo. Ljudje se odzovejo ustrezno. Ljudje ne želijo plačati danes, če lahko to preložijo na jutri. Seveda ta pristop nas je vsaj delno pripeljal do problemov, s katerimi se soočamo ta trenutek. Še dobro, da sedaj to počasi začenjamo reševati in zadeve prevzemamo v svoje roke, kako je povedala Marian Harkin. Politiki so tisti, ki morajo biti za volanom, ne pa agencije in trgovci. Upajmo, da smo sedaj naredili en korak ali šest korakov v pravo smer, zato da lahko prevzamemo večjo, večjo stopnjo odgovornosti v prihodnosti. Hvala. Hvala, gospod Kelly. Gospod Silvestri, za eno minuto. Hvala, gospod predsedujoči. Tudi mi smo glasovali za, tudi jaz sem glasoval za Sixpack, ker verjamem v ukrepe za uh, močnejšo gospodarsko upravljanje v Evropi. To je odločilen korak, uh, ki je tudi poln težav. Uh, Seveda se moramo zavedati tega, eh, da je Evropa zamudila že veliko priložnosti. 17. junija je predsednik Evropskega sveta Van Rompuy prišel sem in, nam, eh, in je govoril o euro. Landu in ne o euroobmočju, torej pogosto gre za terminološko vprašanje in ne za bistvene, za osebinska vprašanja. Torej, danes sem zelo cenil uh, govor gospoda Baruza, predvsem eh, ker je rekel, da eh, 2008 ni bilo razlogov za eh, razmišljeno recesijo, ampak danes mora Evropski parlament sprejeti ukrepe, s katerimi tudi po, po prevzema odgovornost, da bomo imeli močnejšo gospodarsko upravljanje in tudi politiko, ki prevzame, prevzema odgovornost za rast in za razvoj in da eh, gospodarske scenarije ne prepušča špekulativnim trgom. Hvala, gospod Silvestris. Sedaj pa dajem besedo gospodu Baldasarju. Hvala, gospod predsedujoči. Kriza, ki je v teku, je pokazala, da pakt stabilnosti in rasti ne funkcionira tako, kot bi moral. Če imajo države članice probleme z eh, proračunom in obstaja nevarnost bankrota, je treba ukrepati takoj. Vendar to je treba storiti na trajnostni način, ki je usmerjen v prihodnost. Zato sem glasoval za poročilo kolegice Gular, ker. Uh, sem za pristop eh, sankcij, predvsem, ko gre za napačne statistike ali tudi za zavajujoče podatke držav članic. Vendar prihodna prizadevanja mora biti usmirjeni v srčiko problema, ne za dostnost eh, gospodarske integracije Evrope. Eh, torej, če ne bomo to povezali, Če ne bomo povezali posameznih ekonomskih politik in zagotovili večji nadzor in če v prihodnosti ne bomo izdajali euroobveznic, bomo imeli težave. Hvala. Gospa Anželini za eno minuto. Hvala, gospod predsedujoči. S sprejetjem SIX-paka je Evropski parlament končno dal zeleno luč za konkretno strategijo proti krizi. E, stabilnost, eh, varčevanje, preglednost proračunov in zmanjševanje dolgov. To so najpomembnejše besede. Tako kot je včeraj povedal Juncker in danes ponovil Barozo, moramo eh, investirati tudi v razvoj. Eh, mladi si pričakujejo veliko od nas. Barozo je danes predstavil naslednje korake v zelo pogumni strategiji. Med glavnimi točkami so predlogi kot naprimer euroobveznice, predvsem pa tudi da davek na finančne transakcije. 65 milijard evrov naj bi to prineslo, kajti prav je, da tudi banke, predvsem banke, podprejo in nosijo stroške krize, ne pa samo podjetja in državljanke in državljani. Hvala, gospod Anželili. Gospod Zemke, za eno minuto. E, Hvala, želim. Eh, se vam zahvaliti. Torej, ta uredba ni pomembna samo za Evropo, euroobmočje, temveč za celotno Evropsko unijo. Mislim, da je najpomembnejši problem uh, uh, interes. Z, uh, torej, moramo predvsem um, izvajati večji, večji pritisk na države, ki ne dosegajo rezultatov pri uh, Eh, uravnavanju svojih proračunov in mislim, in zato se potem plačujejo tudi visoki eh, stroški, bez, bez, visok račun. Parlament je sprejel zakone, ki pa so samo zakonodajo, ki je samo prvi korak. Želim povdariti, da je to res samo prvi korak in nadaljna odločenost in dosledno ravnanje bo potrebno tako kot tudi da države članice izvajajo stroge vrčevalne politike. Gospod Odžijas, ena minuta. Hvala, gospod predsedujoči. Želim se zahvaliti eh, gospi Gular in ji čestitati, kajti ona je tu eh, pripravila poročilo o zelo zahtevnem dosjeju in mislim, da je to tudi pomemben korak eh, tja gospodarskemu upravljanju v Evropi. S tem Evropski parlament predvsem tudi povdarja, da moramo od izjav preiti na dejanja, kaj ti izjave, eh, slišimo pogosto lepe izjave, ki pa se potem ne izvajajo. In s tem pozivam tudi predsednika Barozo, da zagotovi uresničevanje. Ko gre za načela, je vse jasno. Ko smo tu glasovali o programu komisije, smo se s tem strinjali, ampak to je treba izvajati in ta ukrepi pomeni izvajanje tega programa. Hvala, gospod Odžijas. Besedo dajem gospe Harkin za eno minuto. I... Hvala lepa, gospod predsednik. Podpiram poročilo Silvi Gulard, kakor pri drugih poročilih iz tega svežnja šestih poročil. Mislim, da poročilo samo ne bo rešilo naših problemov. Del tega načrta je predstavil tudi gospod Borozo danes do podan in mislim, da prvič lahko z upom gledamo v tej razpravi in tudi realnost je lepša. Sedaj pa potrebujemo ukrepe in to še vedno čakamo. Ampak kar zadeva to poročilo, z veseljem sem videla, da je bil vključen 9. člen delovanja Evropske unije, Parlament sodeluje pri tem, da spodbuja zaposlovanje, ustrezno socialno zaščito in seveda borimo se proti socialni izključenosti. To so vse lepe besede, ampak tudi mi imamo odgovornost v tem parlamentu, da storimo vse, kar lahko, da to spremenimo v realnost. Zelo sem bila zadovoljna tudi s tem, da smo videli prožnost v tem poročilu, kajti tam je navedeno, da bomo zagotovili možnost, da bo svet zmanjšal ali preklical sankcije na države članice na osnovi predloga komisije, če bo zadevna država članica to zaprosila. To bo seveda zelo pomembno za države članice. V tem kontekstu želim omeniti svojo državo Irsko. Hvala, gospa Harkin. Besedo dajem gospodu Hananu za eno minuto. Hvala lepa, gospod predsedojoči. V razpravi danes dopovdan je gospod Barozo povedal, da bo dvignil nivo zaposlenih v delovnem eh, obdobju iz 67 odstotkov na 76 odstotkov. Če bi bilo tako preprosto, bi lahko kar 90 ali 100 odstotkov zahtevali. To je zgodba v Evropi že od začetka, namreč, da sporočila politiko lahko dejansko spremenijo realnost. Ampak odličen trenutek smo imeli tik pred poletjem. Razglasili smo konec, konec krize, ampak trgovi niso ubogali in Van Rompuy je potem objavil v The Guardianu, čudno, da trgi niso poslušali nas. To je seveda zgodba Evrope že od začetka. Seveda ljudje lahko delajo napake, kako želijo. Britanija, Velika Britanija ni del, del evra, ampak eh, sami ne smemo postati del tega problema problem s temi poročili je, da ne ločujejo med evromočem in Evropo v celoti, kakor je povedal Winston Churchill. Seveda se želimo povezati z Evropo, ne želimo biti absorbirani v Evropo, imamo svoje naloge in ne smemo dopustiti, da nas bodo poteptali v Evropi. Hvala, gospod Hanan. Za eno minuto dajem besedo gospe Pieti Kejnen arvoisa puhemies ensinnäkin olen erittäin iloinen Torej, najprej želim povedati, da, sem, da se veselim govora e, predsednika komisije, ki je tudi pokazal, da želi prevzeti vodilno vlogo, predvsem tudi pri izvajanju ukrepov, ki so pomembni za reševanje te krize. Vesela sem tudi, da je parlament eh, sprejel six-pack, svežen six-pack. In zahvaljujoč tem ukrepom bomo lahko storili konkretne korake v smer, ki eh, bo zagotovila večjo odgovornost predvsem Evropske unije na področju nadzora in tudi eh, bo vodila do boljšega gospodarskega usklajevanja, kar sem slišala od eh, Baroza in tudi drugih, taka sporočila ne zadostujejo. Eh, potrebujemo tudi prihodne svižne za urejanje finančnih trgov in moramo sprejeti še nadaljne ukrepe za stabilizacijo finančnih trgov. Hvala, gospa Pitikajne. Sedaj pa prehajamo na poročilo Haglund za minuto, gospode Anželis. Hvala, gospod predsedujoči. Izkušnje v teh letih so pokazale, da potrebujemo ustrezen okvir za finančno vodenje. Prav tako pa moramo okrepiti nadzorno mrežo, da bo učinkovita in tudi verodostojna uvedba kazni, ki bi lahko ustrezno odvračale le, če bodo ustrezno tudi izvajene in zvrševane. Evropska unija se ne mora odzvati na gospodarsko in finančno krizo le z varčevalnimi ukrepi. Seveda moramo urediti naše račune, vendar pa moramo storiti še več z vidika poštenosti, razvoja in zaposlovanja. To je razlog, zakaj se mi je zdelo, da se moram vzdržati priporočilo Haglund. Hvala. Sedaj pa naslednji govornik, gospod Antonioci. Gospod predsedujoči, kolegi in kolegice, to poročilo nam je pokazalo, kakšne nove pristojnosti zagotavlja Lizbonska pogodba Evropskemu parlamentu. Predlogi komisije glede boljšega gospodarskega vodenja pomembno vplivajo na našo gospodarsko rast. Še zlasti eh, to velja za države v evrskem območju. Izboljševanje trdnega okvira standardov in predpisov, kot ga predlaga parlament, je nekaj zelo pomembnega. Zato sem glasoval za to poročilo in imamo sedaj nove pristojnosti, ko gledamo v prihodnost in povečati moramo gospodarsko vodenje. Več pozornosti, po mojem mnenju, gre posvetiti finančnim in gospodarskim politikam na vzgor, tako da bi bile vzdržne. Prav tako pa moramo krepiti tudi nadzorno uh, funkcijo parlamenta z ustreznimi zaslišanji v parlamentu. Hvala. Naslednji govornik pa gospod Ugijas. Hvala, gospod predsedujoči. Rad bi čestital kolegu Haglundu za vse delo, ki ga je opravil. Mislim, da je opravil enako dobro delo kot drugi poročevalci v tem svežnju. Korektivni ukrepi, po mojem mnenju, morajo veljati le, če zadevna država pokaže, da ni pripravljena sprejeti ustreznih korektivnih ukrepov za svoje politike če ne bomo izboljšali stanja financ, gospode Angelis, ne bo možnosti razvoja. S tem bi spodkopali možnosti rasti in obtičali na istem mestu. Zato menim, da je šestorček, kot smo ga izglasovali danes, nekaj, kar lahko predstavlja temelje za način rasti, kak s kakršni bi se morali zavezati vse države članice. Le tako bomo lahko izpolnili svoje cilje. Hvala lepa, gospod Ugijas. Naslednji govornik je gospod Ugija, uh, eh, Murphy. Hvala. Načrt šestorčka, ki ga je pravkar sprejel Evropski parlament, predstavlja institucionalizacijo doktrine varčevanja v srcu Evropske unije z nadzorstvenim programom je sedaj komisija neke vrste policaj za varčevalne ukrepe po vsej Evropske uniji. S tem bomo imeli tudi hude kršitve oziroma denarne kazni za tiste države članice, ki ne delujejo ortodoksno. S tem jih bomo razvrstili v kategorijo neposlušnih držav. In le zato, da bi delovno ljudstvo lahko plačevalo za gospodarsko krizo, za katero ni krivo. Ni nam treba daleč gledati, da bi videli, kakšni bodo rezultati teh varčevalnih ukrepov. Poglejte si gospodarstvo v Grčiji, ki je že spet eh, skrčilo se za sedem eh, odstotkov. Poglejte si eh, Irsko, Grčijo in druge države, tudi Portugal. Varčevalni ukrepi so spodleteli in to se bo zgodilo znova. Hvala, gospod Murphy. Naslednja govornica je gospa Harkin. Hvala, gospod predsedujoči podpiram poročilo Karla Haglunda, ki nam pravi, da izkušnje in napake v zadnjih desetih letih kažejo, da je treba gospodarsko vodenje izboljšati. To pa morate meliti na skupno dogovorjenih pravilih in politikah in ter na boljšem nadzorju. Sveda pa ni potrebno le to, če govorimo o evropskih obvoznicah ali o transfersni uh, uniji ali pa o tem, da bi ECB postala končni uh, eh, posojilo dajalec, potrebujemo še druge ukrepe. To, kar smo sprejeli danes, ne bo rešilo na vseh naših težav, vendar pa je del rešitve. Danes imam um, mešane občutke. Po eni strani se mi zdijo, da so ta poročila pravzaprav nerelevantna, kajti nismo skušali z njimi najti vseh rešitev za trenutno krizo in to je tisto, kar skrbi državljane danes. Vendar pa državljani pričakujajo tudi od nas, da bodo, držav, da bodo sistemi delali. In sedaj poskušamo popraviti sistem, ki ne deluje. To ni nekaj, kar bo lovilo uh, naslovnice, ampak nekaj je vseeno pomembno. Hvala. Gospod Batten. Hvala, gospod predsednik. Ta ko imenovani šestorček. Uh, prisili države članice, da spremljajo tako imenovano gospodarsko upravljanje. Naš finance je že vzpostavil kralj Edvard I, zato da bi nadzorodoval javne finance. Leta 1642 eh, je v Združenem kraljestvu držav, eh, bila državljanska vojna in od eh, kralju so odsekali vlado. Zdaj pa s parlamentom in s predpisi Evropske unije se pričakuje, da bo britanska vlada sprejela nadzor, finančni nadzor strani Evropske unije. Če bo to storila, potem se ne moremo več pretvarjati, da je Britanija suverena država ali demokracija. Britanska vlada mora te uredbe zavrniti in obraniti pravice parlamenta. Če bi storila karkoli drugega, bi se s tem samo predala. Ah, sí, ya está. Bien, pasamos ahora al informe de la señora Ferreira. Hvala. Sedaj pa prehajamo na poročilo gospe Ferrere za dve minuti v imenu Evropske ljudske stranke. Bo spregovoril gospod Dorfan. Danke, Hvala, gospod predsedujoči glasoval sem za poročilo Ferreira, kot tudi za celoten svežen eh, zakonodajnih predlogov. Izkoristil pa bi to priložnost, da bi se poročeval, ki gospe Ferreiri iskreno zahvali za sodelovanje skozi celoten potek, eh, skozi vsa dogajanja v zadnjih letih in čestite mi k rezultatu glasovanja. Pripričan sem, da bo to poročilo Ferreira in tudi povezan makroekonomski nadzor predstavljal nov element. Uh, pri paktu za stabilnost in rast nismo storili nič druga, da smo to, kar že obstaja, okrepili. Nismo uvedli nobenih novih kriterij. Če zdaj polovica parlamenta pravi, da s tem uh, želimo okrniti ali pa da bomo s tem okrnili rast, potem moramo vprašati tiste, ki. Uh, Eh, so, ki se v zadnjih letih niso držali pakta za stabilnost in rast, kako so oni s tem krepili svojo rast. Tisti, ki eh, tega pakta niso spoštovali, eh, pravzaprav so beležili najnižjo rast. Analize podatkov iz držav članic torej kaže, da je pravzaprav res prav nasprotno. To, kar je napisano v poročilu Ferreira, je um, nekaj dejansko novega in s tem naj bi v prihodnje bili zmožni pravočasno spoznati, da v nekaterih državah, članicah nekaj ne teče po uh, ustaljenem in pravem uh, redu. Če bi to storili prav, pravočasno, potem morda bi lahko pravočasno obvladali uh, probleme Grčije, Italije, Portugalske in drugih držav. In kot vidite, ta, tudi v teh državah stvari ne tečejo tako, kot bi si mi želeli. Želim bi le, da bi eh, komisija ta inštrument učinkovito izvajala. To je torej cilj uh, ki ga ta instrument ima, torej da bi, da bi Unija uh, funkcionirala in da bi s tem tudi koristili našim državljanom. Hvala lepa. Hvala. Gospod De Angelis. Grazie, presidente. Importante che il patto di stabilità. Hvala lepa, gospod predsedujoči, za pakt za stabilnost in rast. ter eh, gospodarskim upravljanjem je potrebno določiti strategijo rasti. Potrebno je povečati število delovnih mest in poskrbeti za rast. Potrebujemo stalni krizni mehanizem in pa ukrepe za regulacijo trgov. Ukrepi izporočil oziroma varčevalni ukrepi pogosto slabšajo eh, socialno stanje v državah, ampak s poročilom Ferreira ni tako. Mm, zato se mi zdi to poročilo dobro. Zdi se mi, da preostala poročila se premalo osredotočajo na uh, rast, ampak zgolj na varčevalne ukrepe. Vse skupaj je potrebno povezati z zaposlovanjem in pa rastjo. Hvala lepa, gospod Muskardin je naslednja. Krizi mondiala, da te. Hvala lepa. Svetovna kriza je prinesla veliko problemov, zlasti majhna in srednja velika podjetja so se znašla v velikih težavah, čeprav predstavljajo velik delež evropske industrije. Ukrepe, ki smo jih danes sprejeli v okviru eh, šestorčka, bodo pomagali vzpostaviti makroekonomsko ravnovesje, istočasno pa moramo ponuditi nemudno pomoč MSPM. Zato smo podali pobudo za resolucijo, ki bo Evropi omogočila, da v treh letih poskrbi do 30 tisoč eh, evrov eh, pomoči majhnim in sedem velikim podjetij, zlasti pa je to namenjeno temu, da bi lahko majhna sina velika podjetja zaposlovala mlade ter pokrili, te da bi s tem denarjem pokrili njihove socialne prispevke. Eh, s tem bi pomagali tudi problemu brezposelnosti, kajti brezposelnost je glavni razlog za socialne nestabilnosti. Potrebujemo trialik, trialog med eh, vsemi upletenimi strani. Hvala pa ste pa, gospod Genes. Hvala lepa regulacija, ki smo jo sprejeli za, pre, za odpravljanje makroekonomskih neravnovesij, pomeni veliko inovacijo v primerjavi za prejšnjo situacijo. Vzpostavlja nadzor in pa preverjanje. Komisija mora oceniti ne, šom, ne samo primankljaj, ampak imamo tukaj tudi nekatere države, kot so Grčija in pa uh, Portugalska na eni strani, po drugi strani pa uh, so istemu nadzoru izpostavljene tudi države, kot je naprimer Nizozemska ali Nemčija. S tem se poveča pravičnost naših ukrepov in to je ključnega pomena za Evropsko unijo. Potrebujemo pravičnost in pa solidarnost. To je predpogoj za rešitev krize. Hvala lepa, gospod Kanone. Hvala lepa. Čestitam kolegici Ferreri za njeno poročilo. Šestorček. V šestorčku o gospodarskem upravljanju je to poročilo edino, ki smo ga jaz in pa, moji, uh, in pa moja stranka podprli. Gre za zaščito socialnih pravic, kolektivnih pogodb. Prav tako to poročilo okrepi pristojnost parlamenta, ko gre za delegirane akte. To poročilo prav gotovo predstavlja korak naprej um, vzpostavlja nadzorni sistem, ki upošteva tudi temeljne pravice. Zdi se nam, da celoten svežen temeli predvsem na varčevalnih ukrepih, z razliko od drugih poročil pa je to poročilo dobro presenečenje csomagot terjesztett elő, amelynek célja a gazdaságirányítás. Gospod Meseros. Še sorček je bil predlagan za to, da bi okrepili gospodarsko upravljanje v evroobmočju. Ta svežen ima šest poročil. Eh, dobili smo z eh, paktom stabilnosti in pa rasti. Imamo tudi nove pristope k odpravljanju makroekonomskih neravnovesij. Eh, zadnji dve poročili se ukvarjata s tem, predstavljata veliko novih elementov. Gre za to, da uvajata indikatore tveganja za neravnovesja in pa eh, uvajata tudi vedna poročila iz držav članic. Države evroobmočja, ki ne bodo upoštevale teh predlogov, eh, proti njim bo sprožen postopek kršitev, prav tako so možne tudi sankcije proti tem državam. Eh, vendar pa sankcije niso dovolj, potrebujemo tudi spodbude eh, in eh, mislim, da bi denar pridobljen skozi sankcije morali uložiti v dolgoročne projekte. Gospa Harkin. Hvala lepa. Podpiram to poročilo kot del šestočka, zlasti sem vesela člena ena, ki govori o tem, da koordinacija gospodarskih politik v Evropski uniji uh, Eh, želi doseči trajnostno rast in pa socialno kohezijo. To je ključnega pomena za vse zmed nas. Naše politike bi morale v končni analizi doseči ravno socialno kohezijo. Eh, sicer izgubljamo čas. Podpiram tudi predloge v zvezi z Evropskim denarnim skladom, ti grejo dlje, kot je predlagal svet in končno smo začeli govoriti o slonu v sobi. Eh, to je ključnega pomena, kaj ti sicer se preprosto ne bi soočali z realnostjo. Z realnostjo. Prav tako je pomembno, da so razprave dosegle tudi javnost in da bodo državljani se zavedali odločitev, ki jih sprejemamo. Strinjam se z gospodom uh, Ugijasom, ki govori o pravičnosti. Ne gre samo za primankljaje, gre tudi za preseške. Če smo del iste unije, potem imamo tudi skupne odgovornosti. Hvala lepa, gospa Harkin. Eh, podprl sem poročilo goulard kajti ta predstavlja preventivni mehanizem za makroekonomska neravnovesja eh, in eh, predvideva tudi določena finančna jamstva, ki so do sedaj bila odsotna. Potrebujemo ustrezen nadzor, nadzorni sistem. Ti mehanizmi morajo biti polavtomatski. Nekateri so to tudi kritizirali. Um, meni se zdi, da bi sankcije zaradi makroekonomskih naravnovesi morali ustrezno preverjati. tax la tassazione delle transazioni finanziarie fa sì che i Gospod Barozo je danes govoril tudi o davku na finančne transakcije, tako imenovani Tobinov davko, eh, davek, eh, vendar pa to ni dovolj. Cena krize Um, torej za krizo morajo plačati tudi tisti, ki so povzročili težave na finančnih trgih. Hvala lepa, sedaj pa prehajamo na poročilo Fejo. Prvi je gospod Učes. Rapporto... Hvala lepa. Poročilo Fejo govori o postopku v zvezi z še zmernim primankljajem, tudi o paktu za stabilnost in rast. To velja predvsem za države članice, ki imajo primankljaj več kot 60 odstotkov. Prav tako določa hitrost, kako, s katero morajo te države poskrbeti za to, da spet vzpostavijo makroekonomsko ravnovesje. Zmanj, eh, zmanjšanje primankljaja je pomembno načelo. To pomeni, da bi te države plačevale tudi nižjo stopnjo obresti. S tem bi imeli na voljo več denarja, ki bi ga lahko uložili v investicije in pa rast. In uh, na to se moramo sredotočiti v naslednjih mesecih. Hvala lepa, gospod Učija, sedaj pa gospod Murphy. Hvala, gospod predsedujoči. Eden izmed namenov parlamenta, eh, kar se tiče njegove vloge v Evropi, je ta, da deluje kot eh, demokratični nadzor nad tem, kar pravzaprav dominirajo velike, velika podjetja in pa komisija in pa svet. Ampak eh, ta fasada se je sedaj zrušila, če, če si ogledamo to, kar smo danes sprejeli. Ta šestorček je neoliberalen, daje več pristojnosti komisije, ki lahko sedaj uh, deluje kot nek uh, eh, vrčevalni uh, policaj in pa uh, uvaja tudi obrnjeno uh, večinsko glasovanje, uh, kar pomeni, da se bo. da se bo ponderiranje glasovanja v svetu spremenilo um, teptamo pravice za to, da bi vzpostavili vrčevalne ukrepe. Zakaj? Zato, ker se institucije bojijo običajnih ljudi, delavcev, ki stavkajo, se sta, bojijo se stavk v Grčiji, v Španiji in bojijo se, da bi prišlo do vseevropskega gibanja proti vrčevalnim ukrepom. Hvala lepa, gospa Harkin je naslednja. Uh, Hvala lepa podprla sem to poročilo, zlasti točko 4a, ki pravi, da eh, ta regulacija eh, ne rešuje trenutne situacije na kratkoročen način, ampak je to strukturiran pristop, ki velja, za bolj dogoroč, ki velja dolgoročno. Potrebujemo tudi socialni pristop. Večkrat sem že povedala, da ne ponujemo rešitve za trenutno krizo. Vendar pa to poročilo vsebuje eno možnost, ki bi lahko izboljšala situacijo in sicer govorim o Eh, dinami, vzpostavitvi dinamičnega in integriranega notranjega trga. To bi lahko ustvarilo veliko rast posod po Evropski uniji, zlasti na Irskem, kjer eh, bo imelo to zelo velik vpliv. Vesela sem, da, so, eh, sredn, da bodo upoštevane tudi srednjeloše napovedi za države, ki so v težavah. Um, ukrepi, ki so namenjeni temu, da bi odpravili makroekonomske uh, neravnovesja morajo upoštevati tudi um, določbe pakta za stabilnost in rast in pa potrebno je priporočiti, da se spoštuje listja na človekovih pravicah in da se spoštujejo kolektivne pogodbe med socialnimi partnerji in pa državami članice. Se to je pomembno. Hvala lepa, gospa Harkin. Sedaj pa poročilo Ford. Besedo ima gospod Baldasare. Presidente, la disponibilità.